Good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, gospe in gospodje, sedite se in bomo lahko začeli z dopoldanskim delom našega sestanka odbora za regionalni razvoj. Thank you very much. Hvala lepa. Torej, začenjamo z glasovanjem. Imamo samo eno točko za glasovanje, poročilo na lastno pobudo strategijo EU za Alpsko regijo. Poročevalka je gospa Breso. Poročevalka je predstavila osnutek poročila aprila na našem sestanku odbora. Dobili pa smo 217 predlogov sprememb do roka. Poročevalka predlaga tudi kar nekaj kompromisnih predlogov sprememb želite podati kakšno pripombo, gospa Breso, pred glasovanjem? Najlepša hvala, gospa predsedojoča, rada bi se le zahvalila kolegom za eh, opravljeno delo. Imeli smo več eh, sej poročevalcev v senci, da eh, bi našli kompromise. Mislim, da smo končno pripravili besedilo s katerim se vsi eh, strinjamo, eh, oziroma skoraj da vsi, eh, zagotovo bo kdo glasoval tudi proti, ampak glede temeljih vprašanj smo našli kompromise oziroma kompromisne predloge sprememb. In ti predlogi so tudi obogatili samo poročilo. Rad bi se zahvalila vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Hvala lepa tudi sekretarjatu eh, odbora zaradi tega, eh, ker je bilo predlogo spremem pa več kot 200, torej je bilo dela izjemno veliko. Eh, zato pa smo morali pripraviti tudi veliko kompromisnih predlogov spremem. Še enkrat hvala vsem. Hvala lepa. Torej, kar prehajamo na glasovanje. Začenjamo s predlogom spremembe 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smem pa 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 81 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 86 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 87, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 88, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 31, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 22, za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 95 za, proti, vzdržani, sprejeto. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. 101 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 122, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 123, za, proti, vzdržani, preverjamo. Predlog spremembe 123. Predlog spremembe se upravičuje, ne kompromis. Predlog spremembe 123. Moja napaka se upravičuje, pravi predsedojoča. Preverjamo. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Se upravičujem, moja napaka. Kompromis 13. Za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 127 za, proti, vzdržani, sprejeto. Imamo tudi ustni predlog spremembe, ampak gremo kar na kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 30, ja, je že bil. Amendment 100. Predlog spremembe 138, drugi del. 138, drugi del za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 142 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 143 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 144 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smembe 154 za, proti, vzdržani, sprejeto. Imeli smo ustni predlog spremembe poročevalke. Je kdo proti? Ne, no, saj smo že glasovali. 155 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. 156 za, proti, vzdržani, sprejeto. 159 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 161 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 162 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 163 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 164 za, proti, vzdržani, sprejeto. 165 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 167 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. 168 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 169 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 19. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 176 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 177 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 179 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromisni predlog 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 189 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 21 za, a še glasovanje po delih, se upravičujem, glasovanje po delih, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 189 za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sem 200 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 203 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 206 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 213, 215 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 1, uvodne izjave, za, proti, vzdržani, sprejeto. 2, za, proti, vzdržani, sprejeto. 3, za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. 4 za proti vzdržani sprejeto. 5 za vodnozjava za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 6, vodnozjava B za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 36 za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 11, glede vodne izjave B, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12, za, proti, vzdržani, sprejeto. 13, za, proti, vzdržani, sprejeto. 14, za, proti, vzdržani, sprejeto. 15. Vodna izjava C za, proti vzdržani zavrnjeno. 16, vodna izjava C, tukaj imamo ustni predlog spremembe, je kdo proti? Ne. Potem glasujemo o predlogu spremembe 16 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 17, za, proti vzdržani sprejeto. 18, za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. 19. Vodna izjava C. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 20. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 21. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe 23 za in ustni predlog spremembe. Je kdo proti ustnemu predlogu spremembe? Ne. Tako da glasujemo 23 z ustnim predlogom spremembe za, proti vzdržani sprejeto. 24 za, proti vzdržani zavrnjeno. 25 za, uvodna izjava E za, proti vzdržani sprejeto. 26 za za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 37. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 32. Uvodna izjava F. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 33. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 34. Za, proti, vzdržani, sprejeto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 vzdržanje sprejeto. 40 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržanje sprejeto. Tako, sedaj pa predlogi odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Gospa Breso, prosim solo per eh, segnalare. Rada bi le poudarila, da smo sprejeli eh, številne predloge odborov in jih vključili v kompromisne predloge sprememb. Eh, tako da včasih so ti odbori označeni eh, z minusom, ampak njihove ideje so vključene v kompromisne predloge sprememb. Hvala lepa. Da, to je bilo pomembno. Zakaj to zavračamo?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 vzdržani, vsi so zavrnjeni. Predlog L. A ne, to je del kompromisa in postaja brezpredmeten. Tako da prehajamo na predlog M. Od M do O. We accept the false let us, let us... Torej, za vse, razen za tiste, ki so brezpredmetni. Od M do 18, razen tistih, ki so brezpredmetni. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeni. Sedaj pa predlogi odbora Envi. Tukaj bomo tudi glasovali od A do C v svežnju, za, proti, vzdržani, zavrnjeni. Kompromis 38. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o predlogih od E do kompromisa 35 razen tistih, ki so brezpredmetni za, proti, vzdržani, vsi so zavrnjeni. Kompromis 35. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 25 do 32. Za, proti, vzdržani, vsi so zavrnjeni. Sedaj pa predlogi odbora za promet in turizem. Od A do F, ne do 14, od A do 14, razen tistih, ki so brezpredmetni. Za. all, all the others, this block has been fine because we've all had the same vote. Sedaj so svežni bili v redu, sedaj v tem primeru pa mislim, da v svežnju glasovati ne moremo. Suggestion. Is that correct? Zaradi predloga C, A do C lahko. A, predlog A za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog B za, proti, vzdržani, zavrnjeno. C, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako, sedaj pa lahko osvežnjo. A to je bil svežen. Povejte, v katerih želite glasovati ločeno. O vseh? D. Prav. Gremo naprej. D. Za. Proti vzdržani, zavrnjeno. E, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Prav, preverjamo. Predlog D preverjamo. Elektronsko glasovanje glasujemo. Katerega hočete? D ali E? D, prav. Preverjamo. D kot Donovo. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog E za, proti, vzdržani, zavrnjeno. F za, proti, vzdržani, zavrnjeno. G, H, 1, 2, 3 in 4 so brezpredmetni. Tako da nadaljujemo spet. S petim predlogom lahko glasujemo v bloku osvežno od 5 do 13. Od 5 do 13, razen tisti, ki so brezpredmetni, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeni. Tako, sedaj pa predlogi odbora za kmetijstvo in podržavski razvoj. Je kakšna želja po ločenih glasovanjih ali lahko osvežnjo? Do 24? Ne. Želite ločeno? Prav. Predlog 1 je brezpredmeten. 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 je brezpredmeten. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. 7. Za, proti, vzdržani zavrnjeno. 8. Brezpredmeten. 9. Za, proti, vzdržani zavrnjeno. 10. Brezpredmeten. 11. Za, proti, vzdržani zavrnjeno. 12. Za, proti, vzdržani zavrnjeno. 13. Za, proti, vzdržani zavrnjeno. 14. Za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 18 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 20 je brezpredmeten, 21 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 je brezpredmeten, 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 je brezpredmeten, 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako, sedaj pa še končno glasovanje, elektronsko. Prosim, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja čestitke, gospa Breso. Poročilo je sprejeto. Hvala lepa. Lahko nadaljujemo. Okay, ladies and gentlemen, we can continue now. Tako, gospe in gospodje, nadaljujemo z našim dnevnim redom. Naslednja točka je izmenjava mnen glede splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017. Vsi oddelki. Za sedem pozdravljam gospoda Jensa Gajerja. Gospoda Jensa Gajerja. glavni poročevalec za proračun za leto 2017. Gospod Gajer želi sodelovati s pristojnimi odbori za posamezna področja, kohezijska politika, znaša približno tretjino, tretjino celote proračuna komisije. Tako da imamo danes to razpravo. Danes bomo imeli prvo izmenjavo mnen pred predstavitvijo osnutka proračuna komisije, ki je bil preložen z konca maja na konec junija, kot vemo. Poročevalec v odboru regi za to točko je gospod Von, danes ga ni, njegovo mnenje bo malo kasneje predstavil gospod Nilsen, njegovem imenu. Tako, sedaj pa dobi besedo gospod Gajer, prosim. Hvala lepa, predsednica. Zahvaljujem se za priložnost, da se danes zjutraj lahko nekaj minut pogovorimo o prihajajočem proračunu za leto 2017. Veliko čast mi je, da pripravljam osnutek v imenu Evropskega parlamenta za to obdobje. Kot je gospa predsednica že dejala, je letošnja vaja nekoliko drugačna kot v drugih letih. Kaj ti? Dejali ste že, komisija je preložila predložitev snutka proračuna za približno 4 tedne. 25. maja bi moral biti predlog podan, tako je bilo napovedano, komisija pa meni, da potrebuje še nekaj več časa za ponovno, ponovni izračun stroškov za begunsko krizo. Novi datum bo torej za Brexitom. Seveda s tem nima nič opravka. Generalni direktor, namestnik generalnega direktorja za evropske politike je to še enkrat v ponedeljek povedal in je dal, da sploh seveda to nima opravka z Brexitom. To se mi je zdelo ironično. Seveda, komisija ne želi preplašiti voljivcev v Združenem kraljestvu. Dobro, Evropski parlament pa veliko težav ne bo imel, Evropski svet pa. Takšno prakso smo namreč že doživeli, ko je parlament glede na Evropske volitve leta 2014 spomladi šest tednov imel odmora. Smo imeli podoben postopek. Vendar pa je potem vprašanje, kako hitro bo svet predložil svoje stališče. To je to odprto vprašanje. In to je vodilo do tega, da smo včeraj v odboru za proračun sklenili, da ne bomo imeli prvega trialoga pred počitnicami. To bi svetu zmanjšalo manevrski prostor za stališče. To bomo imeli takoj po počitnicah. To so samo organizacijske težave. Seveda pa imamo tudi denarne. Kot prve smernice za proračun na aprilskem plenarnem zasedanju, če se prav spomnim, smo sprejeli smernice. Argumentacija Evropskega parlamenta je tam na grobo zapisana in izhajali smo iz tega, da bodo te smernice dosegli veliko večino in to se je zgodilo na moje veliko veselje. Te smernice izhajajo iz tega, da bodo finančne potrebe približno takšne kot leta 2016. Ne bodo se znatno razlikovale. In skupaj 5 milijard evrov dodatnih sredstev bomo mobilizirali za spopad s posledicami begunske krize. Pomagali bomo državam članicam pri premagovanju te krize. To proračunsko tehnično pomeni, da obe kategoriji 3 in 4 za notranjo in zunanjo politiko do zgornje meje večletnega finančnega okvira, da je to izčrpano. Sploh ne vidim razloga, zakaj bi izdatki bili 2017 nižji, kot je to leta 2016. To pomeni dvoje. Prvič, naše rezerve v teh obeh kategorijah niso na voljo in ker se razen ene tehnične izjeme ti kategoriji ne pokrivata, tudi ne moremo iz drugih proračunskih kategorij prenašati sredstev v 3 in 4. To bo torej precej kočljivo vprašanje za razprave s svetom, kajti oni torej vedno govorijo o zgornjih mejah finančnega okvira in o splošni zgornji meji, da naj bi pustili nekaj manevrskega prostora, ker pravijo, da potrebujemo rezerve za nepredvidene dogodke. Ampak seveda potem tudi argumentirajo, da ne bi že od samega začetka imeli previsokih plačil. To je zgolj ena od težav ki jih bomo imeli s tem proračunom. Vse prednostne naloge, ki se jih je zadal Evropski parlament, bomo morali upoštevati še naprej. Naj vas spomnim, da za financiranje Evropske sklade za strateške naložbe v tem proračunskem letu 2017 imamo še več kot 4 milijarde evrov, moramo najti še več kot 4 milijarde evrov zato da bomo torej zagotovili jamstva za EFSI. Torej, bomo morali kar precej poseči v mašinerijo proračuna, da bomo te milijarde nekod potegnili. To kaže, saj po mojem mnenju, da je večletni finančni okvir, kot smo ga sprejeli leta 2013, kar lahko imenujemo torej prireditev za lepo vreme, kar deluje, če ni kakšnih večjih kriz, če je vse lepo in prav. Leta 2014 je pač tako bilo. Pod pogojem seveda, da ni kakšnih kriz, sedaj pa imamo seveda migracijski tok, ki je največji v druge svetovne vane in zato bo to sedaj težko urediti. Imeli bomo seveda tudi usporedne razprave o novem srednjeročnem finančnem okviru. V smernicah je Evropski parlament tudi sklenil, da bomo komisijo pozvali, da proračun združi s eh, instrumenti, ki jih ima na voljo in ga tako izboljša. Tudi zadnji ekonomski pregled z leta 2015, jeseni 2015, potem imamo letne preglede rasti, evropski semester, po mojem mnenju, bi bilo dobro, če bi te ekonomske instrumente bolj jasno ovrednotili, seveda po demokratični razpravi v Evropskem parlamentu in bi se potem odločili, kateri temelji, ki jih je komisija podala z ekonomskimi instrumenti, katere lahko torej izvedemo katere lahko uporabimo za proračun, to bi evropsko dodano vrednost proračuna povečalo. Poleg tega moramo pomisliti tudi o ciljih Evropske unije za Evropo 2020. Naj dva izpostavim, ki sta mi zelo pomembna. To je boj proti brezposobnosti med mladimi z instrumentom, instrumentom Evropske pobude za mlade in boj proti revščini v Evropski uniji, še prav posebno pri otrocih to bomo morali vse upoštevati v proračunu in to v politično težavnem okolju, ki ga vsi poznate. In to v razmerah v svetu, kjer pripravljenost za zagotavljanje dodatnih sredstev ni prav velika. Vendar pa morda bomo videli v pogajanjih, da drugače ne gre. To so torej okvirni pogoji, sedaj pa se veselim pripomb z vaše strani. Hvala lepa. Thank you very much. Thank you for this. Hvala lepa. Hvala lepa za te pripombe. Na začetku razprave. Sedaj bom dala besedo gospodu Nilsonu, ki bo predstavil stališče gospoda Vona, ki je poročevalec v odboru regije. Torej, gospod Nilson, beseda je vaša. Dereka ni, upam, da je v Elsu in da uh, si da uspešno vodi kampanjo. Eh, napisal je eh, nekaj, kar vam bom sedaj prebral. Morda bo eh, komentiral tudi um, ehm, Jenceva besede, ampak zapisal je v glavnem to, kar je pomembno za naš odbor. Zavedamo se pomena uh, prispevka uh, odbora uh, budget. Torej, za nas v odboru regije kohezijska politika predstavlja največje vlaganje v realno gospodarstvo, kaj te to zniža razlike med evropskimi regijami in sicer tako, da ukrepi gospodarsko, teritorijalno in socialno kohezijo. Zato je proračun leta 2017 zelo pomemben in se ga moramo natančno ogledati. Zagotoviti moramo da bomo imeli v proračunu dovolj denarja, zlasti pod ena B, zato da bi lahko izpolnili eh, vsa plačila za kohezijski sklad. Ker, prišlo, ker je prišlo do zamude izplačilo pravičencev. Eh, je to problem in zato moramo rešiti ta problem leta 2017. Potrebujemo načrt. Komisija mora zagotoviti napredek na področju poenostavitve financiranja, zlasti kar se tiče eh, tega, da zniža eh, stroške upravljanja evropskih projektov. Eh, osredotočati se moramo na rezultate, najti moramo način, da bomo merili uspeh projektov, ki jih financira Evropska unija, oceniti moramo, ali smo denar dobro potrošili in ugotoviti moramo, kjer bi lahko zadeve še izboljšali. To pomeni, da moramo biti bolj učinkoviti tako da bomo vsak evro potrošili na učinkovit način. Borimo se za prihodnost kohezijske politike in zato moramo dokazati, da je učinkovita in da res um, nekaj doseže. Ugotavljamo tudi sledeče. Um, nekaj denarja je treba dati na stran za emigracijo in begunce. Uh, torej, uh, smo sicer še v nekem zgodnem trenutku, kajti komisija bo predstavila proračun eh, junija. 13. Eh, julija 2016 pa eh, bomo o tem razpravljali v odboru regij in potem bomo do 20. julija 2016 vložili predloge sprememb, če bo to potrebno. Hvala lepa. Hvala lepa. Z nami so poročevalci v senci. Ali želite besedo? Ne vidim gospoda Perakija. Gospod Van Nistelrooy, v imenu ELS. Izvolite. V imenu ELS podpiram pripravo, ki je bila izdelana v odboru budžet. V tem primeru imamo zelo dobre odnose z odborom za proračun in z poročevalcem. Vsako leto se ukvarjamo z isto stvarjo svet predstavlja eh, proračun, ki je potreben za regionalno politiko in mi se zanašamo na našo standardno metodo, da eh, vračamo investicije v kohezijsko politiko in sicer na ravni, za katere smo se dogovorili prej, kajti svet poskušati ravni nižati. Druga stvar. doživeli smo nov razvoj, kar se tiče EFSI-ja. Prejšnji teden smo slišali, da se je EFSI obnesel, da bi ga lahko razširili ali pa podaljšali. In mi si želimo bolj podrobnih rezultatov v zvezi s tem novim instrumentom. Sedaj imamo prve rezultate, kar se tiče multiplikativnega učinka. In neverjetno je to, kar pravijo, da je prišlo do tega učinka v višini, v višini 16 ali celo 23. In eh, tega nisem čisto razumel, kajti ponavadi gre tukaj zgolj za štiri, torej en evropsko hezijskega sklada in skupaj z investicijami nacionalnih in regionalnih eh, oblasti in pa zasebnih investitorjev navad, ponavadi pridimo do štiri. In vsi pravijo, dobro, če dobimo denar, če dobimo posojila, če vključimo še posojila, potem je to isto. To, jaz sem se v svojem življenju naučil, da če dobiš posojilo, ga moraš tudi odplačati. Torej, to je dobro, da steče gospodarstvo, ampak v finančnem smislu je to nekaj drugega. In zato bo ta odbor izdelal poročilo na lasno pobudo, v katerem si bomo natančneje pogledali tipe instrumentov, eh, ki jih lahko uporabiš, če, eh, uporabi, če, če spodleti trgu. Kajti dosti krat je tako, da zasebni vlagatelji nimajo interesa za to, da bi vlagali v, uh, razvoj, v razvoj v konvergenčnih regijah, naprimer. In še nekaj. Zelo lepo je, da so sedaj v okviru IFSI-ja sprostili milijardo, to je v redu. To je tako kot vremenska napoved. Lahko dežuje tu, lahko dežuje tam naslednjega dne lahko podpremo projekte tu ali tam. Ampak uh, za tem ne stoji nobena vizija, noben, nobenega pregleda ni. Torej, um, kot da bi imeli uh, pristop, ki temeli na neki temi. Želel sem nas torej posvariti. Mislim, da moramo natančno razpravljati o tem, kam bomo vlagali v Evropi leta 2017 in naslednjih letih in um, kakšni bodo dodatni instrumenti, ki jih sedaj ustvarjamo. Torej, to sem, želel sem povdariti, da potrebujemo dobro poročilo se strani Evropske komisije, o tem moramo dobro razmisliti, preden pridemo do sklepa o drugih instrumentih. Dokler pa je to tako nejasno, V odboru za regionalni razvoj se mi zdi, da se moramo zanašati na stabilni proračun, za katerega smo se dogovorili v regionalni politiki. Denar bomo potrebovali v naslednjih letih. Operativni programi um, se bodo sedaj izvajali in morda smo zelo pozno začeli z novimi programi. Toda pozitivni vidik je ta, da bi eh, Evropska komisija lahko vrnila neplačane eh, eh, račune. Učinek bo, kajti iz novega obdobja smo prinesli manj računov, torej, da bo prišlo do poplave, da bodo v naslednjih letih pritakali računi, neplačani računi. In ta zgodba za neplačanimi računi se bo gotovo ponovila leta 2018-2019. Torej, ne smemo biti preveč srečni. Lahko si pogledamo, da lahko bi sicer rekli, da dosegli smo cilje, ampak pogledajmo nazaj. Pomembno je, da se plačujejo računi, kajti v naslednjih letih bo to velik problem. Hvala lepa in želim uh, nam vsem, da opravimo dobro delo. Dobro, gospa Tomašič, vi ste poročevalka v Senci, beseda je vaša. Um. <clears throat> Hvala lepa. Kratka bom skupina socialistov in demokratov si eh, prizadeva za eh, realističen eh, proračun. Potrebujemo pravo ravnotežje, zato da bomo spodbudili rast. Podpiramo tudi realistični proračun za leto 2017. Potrebujemo pravo ravnotežje med fiskalno previdnostjo in pa novimi vlaganji, zato da bi ustvarili nove delovna mesta in spodbudili rast. Potrebujemo tudi pregledno oceno potreb in to mora temeljiti na eh, celovitih proračunskih informacijah. To je bistvenega pomena, da bomo dosegli ta cilj. Poleg tega ECR oziroma naša skupina ECR eh, pravi, da mora biti proračun minimalen in da potrebujemo eh, tudi oceno eh, prihodkov, zato da bodo države članice lahko pravočasno ocenile, kakšen prispevek bodo podale k proračunu Evropske unije. Hvala lepa. Naslednja pračevalka v senci sem sama. Torej, pravzela bom besedo v imenu skupine ALDE. Najprej bi se rada zahvalila gospodu Gajerju za to izmenjavo mnen. Eh, tudi v tej zgodni fazi, če tudi še nimamo predloga Evropske komisije zelo pomembna, je, da eh, imamo mnenje in pa usmeritev Evropskega parlamenta. Za nas v Alde je zelo pomembno, da vidimo v proračunu za leto 2017 sinergije in pa dopolnjevanje med različnimi finančnimi instrumenti, ki so na voljo v Evropski uniji. To vključuje sklad za uh, kohezijsko politiko, EFSI fund in ISFI fund, uh, sklad in pa druge horizontalne programe. Za nas je pomembno, da imamo na ozemlju Evropske unije dobro načrtovane in dobro upravljene proračune, ki se usmerjajo po učinkovitosti in ki bodo dejansko um, doprinesli k rasti in ustvarjanju delovnih mest. Drugič. Delali bomo um, na proračunu leta 2017 in hkrati pa bomo delali na pregledu večletnega finančnega okvira torej pregled ali revizija. Torej istočasno delamo na letnem proračunu in istočasno delamo na okviru. Pomembno je, da, imamo, eh, da, da se zavedamo splošne usmeritve eh, pregleda večletnega finančnega okvira in to se mora odražati tudi v proračunu 2017, kajti to bo proračun ki bo odražal tudi vse nove stvari, ki se dogajajo in ki jih nismo mogli predvideli leta 2014, ko smo pripravljali večletni finančni okvir. Kot gospod Van Nistelrooy bi rada poudarila sledeče. Pomembno je, da proračun 2017 vključuje vse eh, ukrepe, ki bodo preprečevali backlog v naslednjih letih. Sedaj imamo boljši položaj za proračun in sicer zato, ker imamo zgolj omejeno število plačil, zlasti za operativne programe. Kajti ti so sedaj v zgodni fazi. Torej, potrebujemo ukrepe, ki se bodo prizadevali um, uh, backlogom v prihodnih letih in proračun 2017 je zelo pomemben za dolgoročno načrtovanje. Rada bi poudarila tudi to, da so operativni programi v začetni fazi eh, izvajanja. To, da leta 2017 pričakujemo resnične učinke novih operativnih programov in pa novih politik. In proračun 2017 bi eh, moral odražati to. Torej, eh, pričakujemo, da se bo resnično izvajanje začelo leta 2017. To je bilo vse iz vedika Alde. Gospod Omadži, eh, je naslednji poročevalec v senci. Beseda je vaša. Madame la présidente, merci. Gospa predsedujoča, najlepša hvala. Eh, jaz sem eh, član odbora za proračun in sem poročevalec v senci za večletni finančni okvir. Eh, po eh, tem prispevku bom se udeležil eh, seje na to temo, pri kateri bomo pripravljali kompromisne predloge. Mislim, da je napredek na obeh področjih zelo tesno povezan. Nimam podrobnosti, ampak Če želimo eh, doseči eh, naše cilje, eh, če želimo doseči sporazum z svetom, potem bo to seveda vplivalo tudi na razpravo o proračunu za leto 2018. Kar je zanimivo je, da smo se odločili, da ne bomo čakali na eh, predlog eh, Evropske komisije in da bomo že eh, prej predstavili svoje stališče. Torej, tukaj gre tako za proračun za leto 2017 kot za večletni finančni okvir, pa tudi za dokument, ki ima zgolj političen pomen. Eh, gre za to, da povemo, katere so prednosti za eh, Evropski parlament. Vidimo, kako omejen je večletni eh, proračun leta 2016, pa tudi leta 2020. 16 eh, in 17 eh, evropski eh, proračun ne bo dovolil odgovora na izzive, na krize, ki se pojavljajo. Izkoristili smo vse marže prožnosti, ki so nam na voljo, izkoristili smo vse rezerve in videli smo, da je zelo težko doseči še več. In to uh, me vrača k uh, razpravi, ki smo jo imeli uh, na temo večletnega finančnega okvira. Dejali smo, uh, da menimo, da je to uh, proračun varčnosti. Ne bomo mogli izpolniti ciljev na vseh političnih področjih, mi si zato prizadevamo in uh, upam, uh, da bodo vse poslanske skupine to upoštevale tudi pri razpravi o večletnem finančnem okviru. Eh, tukaj gre predvsem za kohezijske sklade. Veliko je vprašanj, ki se zastavlja, še prav posebej v zvezi z plačili. Eh, leta 2017, če bolj pa leta 2018 bo prišlo eh, do eh, prvega neposrednega plačila in seveda bo to imelo tudi proračunske posledice. Potem pa je Tukaj eh, še vprašanje, ki ne zadeva neposredno proračun za leto 2017, pa mora odbor eh, za regionalni razvoj vseeno sprejeti odločitev. Gre za sestavo proračuna, proračun Evropske unije eh, naj bi odslej bil sprejet za pet let namesto za sedem let kot doslej torej govorimo o večletnem eh, finančnem okviru. Ne vem, kakšno je stališče eh, poročevalca, ampak eh, jaz sem nekoliko zaskrbljen, moram reči. Uh, zaradi uh, te razlike med uh, programskim obdobjem in pa uh, proračunskim obdobjem in upam, da to ne bo vodilo v eh, dodatne eh, težave za eh, kohezijsko politiko, pa tudi za skupno kmetijsko politiko. No in če povzamem, leta 2017 bomo spet imeli zelo omejen proračun in pa situacijo, eh, ki se eh, dan za dnem eh, zaustruje, vedno več je kriz. Ne moremo seveda pozabiti grške krize, tudi leta 2017 moramo predvideti posledice odločitev, ki smo jih sprejeli v odboru za regionalni razvoj. Eh, in eh, Grčiji moramo omogočiti, eh, da bo imela dovolj sredstev, da se sooči z določenimi problemi. Hvala lepa, gospod Lopez, v imenu zelenih. Ačiū pirmininkė, e, gerbiamas e, kolega, noriu iš tikrųjų keletą minčių. Drage kolegice in kolegi, sam bi podal rad svoje komentarje v zvezi s proračunom za leto 2017. Seveda, ko razpravljamo o proračunih, vidimo, da so zahteve više od naših zmogljivosti. In ko smo priče krizam, je potem eh, potreba po denarju še više. Ko načrtujemo proračun, je zelo pomembno, da imamo prioritete. In zelo pomembno je eh, financirati te prioritete, kajti ni dovolj, da imamo prioritete, ni dovolj, da jih skolj določimo pomembno je tudi to, da jih eh, potem tudi podpremo. Pomembna tema je 5 milijard evrov za EFSI. Države članice sedaj imajo to možnost, to lahko storijo, to da treba je pripomniti tudi to, da bi si moral ta sklad prizadevati za to, da bi znižali razlike med državami članicami. Kajti sedaj eh, ta sklad uporabljajo zgolj nekatere države članice, ki izvajajo zelo velike projekte, kot je naprimer gradnja avtocest. In to eh, verjetno ne bo imelo velikega eh, socialnega učinka. Eh, To bo zgolj ukrepilo eh, prometno infrastrukturo v eh, mestih. Energetska učinkovitost, ustvarjanje delovnih mest, eh, znižanje uporabe fosilnih goriv, vse to bi moral EPSI financirati in predvideti bi morali tudi nekaj geografskih ciljev za ta sklad. Tako da se ne bi znašli v položaju, ko uh, samo 5 do 10 držav članic porabi sredstva iz uh, celotnega sklada. In zato mislim, da potrebujemo neke omejitve oziroma opredeliti bi morali nekatera področja oziroma storiti bi morali nekaj za to, da bi omogočili več državam članicam, da koristijo sklad. Uh, zagotoviti bi morali tudi to, da bo sklad prispeval k temu, da bomo znižali razlike med regijami. Dovolite še eno pripombo. Vprašanje begunske krize. Seveda je to pomembna tema in to seveda moramo rešiti. To seveda zahteva finančne sredstva. Temu moramo nameniti primer, potrebno vsoto sem nekdani župan in zavedam se, kako težko je eh, integrirati eh, nove prišleke. In zato bi morali za regije v ta namen nameniti sredstva. Regije bi se morale prilagoditi v svojih eh, socialnih programih v svojih programih za delovna mesta, zato da bi eh, zagotovile, da bodo s pomočjo teh sklada integrirali begunce. Morda potrebujejo begunci eh, jezikovne tečaje in seveda to zahteva zelo veliko denarja. Hvala lepa. Hvala lepa. Bi še kdo želel besedo? Ne. Sedaj pa bi dala besedo predstavnikom Evropske komisije, eh, GD Regio, gospod Filip Žuet in gospod Liv Hognes. Boste prevzeli besedo? Izvolite. Sem Filip Žuet, hvala lepa, gospa predsedujoča. Ni mi treba veliko dodati k temu, kar je že dajal poročevalec. Seveda komisija sedaj eh, dela na pripravi osnutka proračuna in res je to zelo občutljiva tema, kajti odgovoriti moramo na eh, različne vprašanja in odgovoriti na različne krize. Smo v okviru večletnega finančnega okvira in eh, uporabiti moramo vse prožnosti, ki še preostajajo v večletnem finančnem okviru in to je tudi odgovor, to je tudi odgovor na vprašanje, zakaj eh, leto zamujamo z eh, predložitvijo osnutka proračuna. Eh, zabeležil sem si tudi pripombe različnih govornikov med vami in kar se tiče strani plačil, nismo znižali zaostanka zahtevkov po plačilih kajti eh, sedaj so države članice predložile manj zahtev za eh, plačila. Eh, zelo se zavedamo potreb eh, za eh, leto 2017, kar se tiče ocen plačil. To ne bi smel biti velik, velik problem za leto 2017. Pozorni smo tudi na to, kar se bo dogajalo v naslednjih letih. Kajti to bodo izzivi eh, do konca večletnega finančnega okvira. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Gajar, bi se radi odzvali na eh, to, kar smo slišali. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše prepombe, spoštovane kolegice in kolegi. Dovolite, da se odzovem na nekatere vaših prepomb. Najprej, kar se tiče krize plačil. Ehm, z veseljem vam lahko povem, da to prihajajočega proračuna še ne bo tako zadevalo. Ampak kolegi so to deloma že povedali. To je problem, ki se bo pojavil ob koncu plačilnega obdobja. To vedno razložim na sledeč način. Sedaj smo eh, se pokrili do vratu. Eh, sedaj se ne bomo več prehladili, ampak eh, ker je odeja prekratka, bomo dobili mrzle noge. In seveda eh, se bomo soočali problemi z eh, leta 2018, 2019 ali 2020. Sem optimističen, da bomo zadevo v prihodnje bolje obvladali, kajti doživel sem proračunska pogajanja, ko je eh, svet enostavno eh, Eh, ni priznal eh, plačil, ki jih je predstavila Evropska komisija. In predstavniki sveta so dejali, eh, predstavniki sveta so predstavnikom komisije dejali, da jim sploh ne verjamajo. In to je seveda otežkočalo pogajanja. Ampak te nevarnosti sedaj ni več, kaj ti sedaj je tako da nam komisija predloži številke in takoj vidimo, kakšna je razlika med rezervami in Eh, zahtevki po plačilih. In svet se je tudi naučil svojo, dobil svojo lekcijo, ko je moral eh, naknadno dati na voljo 3,3 milijarde evrov. In sedaj so postali predstavniki sveta nekoliko bolj realistični. Ampak moramo pozoriti še na sledeče. Politika sveta je bila dolgo časa takšno in to odraža tudi večletni finančni eh, okvir, da niso toliko gledali na eh, obveznosti, ampak na plačila. Torej, pri eh, obveznostih niso delali nobenih problemov, sledili so parlamenta in komisiji, pri plačilih pa se niso hoteli odzvati. In sicer, torej, um, zato, čež da se ne realizirajo vsi načrtovani projekti, nekateri se pač ne izvajajo. In, naprimer, um, sodni procesi lahko velike infrastrukturne eh, projekte za dolga leta zaustavijo in tako naprej. Torej, svet je dejal, da se projekti sploh ne bodo stotsodno izvajali. Če eh, pride do zaostanka v višini 4 do 5 odstotkov sistematično, potem je to velik problem. In do leta 2020 imamo v večletnem finančnem okviru eh, obveznosti eh, v višini 250 eh, milijardah evrov. Ampak v, v primerjavi s tem imamo zgolj 907 milijard eh, plačil in tukaj gre za veliko razliko. In v regionalni politiki. Torej, regionalna politika predstavlja velik odstotek evropskega proračuna in tukaj na tem področju resničujemo številne smiselne projekte in zato je ob koncu finančnega obdobja pri nas tako, da imamo težave s plačili. In seveda eh, bomo ehm, želeli, da razpravljamo o tem, program, o tem problemu pri pogajanjih za večletni finančni okvir kaj ti nevarnost za to še vedno obstaja. Sedaj imamo eh, sicer eh, sisteme zgodnega obveščanja, ampak vendarle moramo nekako bolje balansirati eh, pravzem obveznosti in pa plačila. Potem pa je tu še ena stvar. Kakovost. Tukaj ne gre za zneske, ampak za kakovost. In eh, v zvezi s tem bi rače nekaj povedal. Komisija intenzivno razpravlja o proračunu, ki temeli na uh, uspehih. In to je tudi smiselno. Kajti nišče ni v politiki srečen, če sicer dobimo denar za to, da bomo zgradili most, vse je potekalo v redu, razpis je bil eh, pravilen, vse je v redu. Ampak most stoji na napačnem mestu in se ga sploh ne da uporabljati ali pa se ne uporablja dovolj. In v proračunski politiki je to pomembna razprava, kajti američansko računsko uh, sodišče uh, sedaj veliko preverja uspešnost torej, to, eh, če, ni dovolj, da se osredotočamo zgolj na napake, na eh, ta eh, finančni vidik, na sledenje predpisom. To ni dovolj. Razpravljati moramo tudi o kakovostnem vidiku, kaj dejansko dosežemo s proračunom. To je zelo napeta razprava in mislim, da bi moral regionalni odbor razmišljati o tem, Namreč, eh, kateri bi bili tisti pravilni parametri, s katerimi bi zagotovili, da, bodo, eh, da bomo lahko dejansko umerili tudi uspešnost projektov, ki se izvajajo in odbor regije komisije pri tem ne sme pustiti same. Kajti svet bo vedno spraševal o tem, ali imajo projekti dobro kakovost in svet bo vedno dejal, da je bolje, če imamo manj projektov, visoko kakovostnih projektov, kot pa preveč. Torej, hitro uh, moramo uh, eh, zelutiti te teme, kolikor prej, toliko bolje. Rad bi omenil še eno stvar, namreč vprašanje EFSI-a. to. Eh, Sliša, na zadnjem plenumu smo slišali, da je to velik uspeh, ampak vprašanje je, ali bi eh, Evropska investicijska banka takšne projekte tako in tako financirala. In to vprašanje smo tudi izpostavili na plenarnem zasedanju, ampak odgovora nismo prejeli. V zvezi s tem govorim tudi s strokovnjaki. In um, ta odbor mora razpravljati o tem, ali za EPSI-jem dejansko eh, dobimo to dodatnost, namreč da financiramo dodatne projekte. In po mojem mnenju ni čisto tako. To, kar je omenil gospod Rope, zadeva tudi mojo državo. Seveda je lepo, če EPSI financira gradnjo avtocest eh, v Nemčiji. Ampak eh, v Nemčiji eh, smo zelo ponosni na to, da se nismo ponovno zadolžili in tako naprej. Eh, torej, v Nemčiji EFSI ne predstavlja velikanske razlike, velikanskega prispevka, dodatnega prispevka. Torej, vprašanje je tudi, kje bomo uporabili sredstva EFSI-ja. Nisem za kvote, sem pa za to, da um, izboljšamo kakovost projektov, ki jih financiramo za EFSI-em. Potrebujemo konstruktivno razpravo o EFSI-ju, to razpravo moramo voditi. In pač na glas razmišljam o tem, ali ne bi bilo dobro, da bi denar, ki smo ga namenili EFSI-ju, torej da bi parlament ta denar toliko eh, denarja uvrstil v rezervo, dokler komisija ne doseže, da je e IIB določena sredstva uporabila drugače. Torej, dobro bi bilo, da Evropski parlament eh, bi zadrževal ta sredstva za EFSI na rezervi, dokler se določene stvari ne popravijo. Razmisliti moramo o tem, za kakšnimi pogoji bo EFSI povezan v prihodnje. In še nekaj o begunski krizi. Nekoliko sem zagranjen glede uh, trust uh, skladov. Sklad daje zelo ambiciozne obljube v zvezi s tem, katere finančne instrumente naj bi v Evropski uh, uniji uporabili. Um, torej, kar se tiče sklada za Afriko, kar se tiče zgodbe sa Turki, uh, zato da bi omilili begunsko krizo. Uh, Potem pa pravi, stopi komisija k nam in pravi, ja, ste slišali, do velikih obljub je prišlo, sedaj pa moramo zadeve premestiti v proračunu, da bomo ta denar imeli tudi na voljo. In potem si pogledam, eh, koliko denarja priteče iz držav članic in eh, potem vam povem, da položaj ni tako dober, kajti države članice sicer obljubijo veliko, Parlament in svet tudi storita svoje naloge, kar se tiče proračuna Evropske unije. Države članice pa bi morale potem dopolniti ta sredstva in sicer znatno uh, tega ne storijo. Uh, eh, uplačajo v sklad naprimer nek minimalni znesek, sicer pa ne storijo ničesar. So, Mislim, da ne moremo uh, namensko določiti toliko proračunskih sredstev, ampak se moramo vprašati, uh, koliko so pripravljene vplačati države članice. Mi pa bomo zagotovili dodatnih 50 odstotkov. Ne morem še naprej opozovati, uh, eh, kako. Uh, 250 eh, milijonov zagotavljamo eh, za eh, pomoč Turčiji, pri državah članicah pa se poigravamo z dvomestnimi številkami. No, mogoče res potrebujemo na začetku toliko sredstev zaradi tega, ker projekti še niso definirani, ampak če ta argument velja za Turčijo, potem velja tudi za evropski proračun. Eh, in eh, če bodo države članice pripravljene uplačati več, potem bomo to storili tudi mi. Tudi skupino eh, Tudi skupini EKR bi rad povedal, da se strinjam z vsemi vašimi načeli, ampak vaša zahteva je izvedljiva le, če ministerski svet pri izvajanju proračuna ne bo vedno znova sprejemal novih načel, načel, kako bi se lahko proračun izvajal. Vi govorite o realističnem eh, proračunu, o realističnem načrtovanju. To bi bilo tudi meni zelo všeč, ampak zaradi tega, ker kriz ne moremo predvideti, je težko načrtovati. In v Evropskem parlamentu se eh, pogosto znajdem v situaciji, eh, Eh, da poslanske skupine, ko nastopi kriza, eh, najprej napadajo evropski proračun, šele potem pa si zastavijo vprašanje, kaj bi lahko storili da eh, bi situacijo izboljšali. Torej, eh, realističen proračun in eh, možnost načrtovanja, to je zahteva, ki jo moramo postaviti svetu. Če izbruhne krize, pa mora Evropski parlament seveda prevzeti svojo politično odgovornost in se vprašati, kako se lahko ustrezno odzave na to krizo. Enako pa mora storiti tudi svet. Ne pa da. Eh, zgolj analizira situacijo, običajno pravilno, potem izda eh, recept, eh, kako to krizo pozdraviti, eh, račun pa pošlje Evropski uniji, doma pa lastnim državljanom razlaga, kako Evropska unija ni sposobna reševati kriz. Torej, če bi svet imel drugačen pristop, potem bi lahko dosegli to, kar zahteva skupina EKR ampak eh, te vaše zahteve ne bomo mogli uresničiti, če bo svet eh, nadaljeval s politiko kot doslej. Bojim se, da boste razočarani. Hvala lepa, gospod Gajer. Pol minute. Govorili ste eh, o našem odboru in o proračunu, ki temeli na rezultatih. Več poročil imamo eh, na eh, to temo. V novih uredbah imamo proračun, ki temelji na rezultatih. Gre za tematska področja, eh, recimo majhna in srednja velika podjetja, informacijsko-komunicijska tehnologija, mladi in tako naprej. In potem imamo tudi kazalnike na ta način uh, sedaj delujemo in uh, imamo tudi uh, rezervo uh, za uspešnost, uh, ki uh, bo izplačana tistim, uh, ki uh, dosegajo dobre rezultate. Torej, eh, vse ostalo pa so ostanki iz preteklosti in le iz preteklosti. Smo v novem eh, obdobju in eh, mislim, da zdaj prvič uporabljamo to metodo, ki temelji na rezultatih in mislim, da imamo dober primer tudi za druge politike, kot recimo za razvojno politiko, kajti razvojna politika sploh ne deluje na ta način. V prihodnih letih, v letu 2016-2017, predvsem pa tudi priporočilo 16.3, eh, eh, mislim, da moramo pokazati, da lahko dosežemo rezultate in to je dobra osnova za skupno razplavo. Najlepša hvala. Eh, zaključujem to razpravo. Hvala lepa za vašo predstavitev in veselimo se že nadaljnega sodelovanja z gospodom Gajerjem. Sedaj pa nadaljujemo z našim dnevnim redom. Najlepša hvala. Naslednja točka na dnevnem redu pa je mnenje, mnenje gospoda eh, Porebe. In sicer gre za zakonodajno eh, poročilo eh, odbora eh, ITRE in sicer za ukrepe za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z plinom. Odbor regi se je odločil, da bo pripravil mnenje na naši seji marca, pa tudi AFET, NV, EKON in IMKO se ukvarjajo za to temo, pa tudi TRAN. naš poročevalec bo eh, predstavil osnutek mnenja in predlagala eh, bom tudi rok za vložitev predlogov sprememb. Eh, to bo četrtek 22. juni. Hvala lepa. Gospod Poreba, predstavite mnenje. Pani Čevičanca, šanovni e, panjstvo. E, Najlepša hvala. Hvala lepa. Da eh, lahko predstavim to zelo pomembno poročilo. Od eh, sprejema uredbe leta 2010, ko je Evropska unija dosegla določen napredek eh, pri integraciji eh, trga eh, zemljskega plina, je bila vzpostavljena nova raven varnosti oskrbe. Naše izkušnje pa kažejo, še prav posebej kriza eh, z eh, zemeljskim plinom eh, leta 2006, 2009 in 2013. Pa torej kažejo, da govorimo o čezmejnih vprašanjih, ki zadevajo Unijo kot celoto trenutna uredba le deloma ščiti eh, domač eh, trg eh, zemeljskega plina. In ga tudi le do določene mere ščiti. Mislim, da uh, gre tukaj za uh, splošnejši problem, ki je regionalne narave, hkrati pa je to tudi političen problem. In v svojem poročilu bi rad povdaril, da menim, da je zelo dobro zagotoviti, da je varnost oskrbe z energijo naša prednostna naloga v Evropski uniji. In to je tudi eden izmed temeljnih ciljev energetske unije. Zato eh, me veseli, da govorimo o varni oskrbi in eh, veseli me tudi, da želimo uvesti eh, nove instrumente sodelovanja med državami članicami. Še prav posebej pozdravljamo predloge, ki se osredotočajo na načelo solidarnosti, na tveganje in upravljanje tveganja in pa na premagovanje eh, tveganja. Potrebno je ukrepiti solidarnost in pa sodelovanje med državami članicami okrepiti moramo varno oskrbo. In poskrbeti moramo za to, da bo uredba učinkovitejša. Oskrba z zemljskim plinom je čezmejne narave. 90 odstotkov zemljskega plina teče preko Evropske unije in zaradi tega eh, lahko kakršne koli motne povzročijo splošnejši učinek in zato potrebujemo odločen odziv Evropske komisije. Regionalni pristop, ki ga eh, predlagam in podpiram, je po mojem mnenju zelo pomemben tudi, če si ogledamo posledice kriz eh, v Evropski uniji. Potrebujemo pregledne kriterije in pa eh, specifične mehanizme za sodelovanje med državami članicami. To bo vodilo k varnejši oskrbi, ki je ključnega sistema v eh, nujnih situacijah. Boljša regionalna koordinacija, ki bo temeljila na skupnih eh, standardih eh, oskrbe in eh, infrastrukture in ti standardi morajo biti sprejeti na ravni Evropske unije, bo zagotovila ustrezne instrumente za države članice, da se bodo te lahko lažje odzivale na tveganja, ki se pojavljajo pri motnjah oskrbe ali pa pri prikomernem eh, povpraševanju. Poleg tega moramo imeti tudi mehanizem, ki bo zagotovil dobavo zemeljskega plina gospodinstvom eh, in pa javnim ustanovam, kot recimo bolnišnicam. tudi na račun zmanjšanja oskrbe za druga področja. Zelo pomembno je tudi, da izmenjujemo informacije in to bo ravno tako poudarjeno v eh, mojem poročilu. Strinjam se, da bi morala biti Evropska komisija avtomatično obveščena o, o eh, sporazumih, ki so podpisani. In pristojni organi in pa Evropska komisija bi morali imeti možnost zahtevati dodatne informacije, če je to potrebno, tako da bi lažje ocenili tveganja, ki se pojavljajo na področju oskrbe. Potrebno je zagotoviti večjo preglednost. Veselim se sodelovanja in upam, da bomo imeli poročilo, ki se bo osredotočalo na mehanizme za zagotavljanje oskrbe za plinom za države članice, čeprav posebej v e, nujnih situacijah. to bi moral biti eden izmed najpomembnejših instrumentov. Z drugimi besedami, zagotoviti moramo, da bo regionalna dimenzija ohranjena in eh, podpreti jo mora tudi naš odbor. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem v eh, senci, gospod Van Nistelrooy v imenu skupine ELS. Gospoda Hedmana namreč ni. Ja, najlepša hvala. Hvala lepa, gospoda Hedmana ni, ampak se strinja z vašim pristopom. Najprej naj spregovorim o pomenu zamrskega plina Ta je še zmeraj zelo pomemben del energetske mešanice. Številni menijo, da zemljskega plina več ne bi smeli uporabljati eh, in da bi morali uporabljati le obnovljive vere energije, ampak eh, vemo, da to ni mogoče. Je boljši kot premok, kot energetski vir. In v naslednjih 50 letih bo zemljski plin, po mojem mnenju, zelo pomemben. In kot ste dejali, je Evropa zelo odvisna od uh, uvoza. Torej, nova uredba je izjemno pomembna, kaže eh, tudi na šibkosti pri oskrbi z zemljskim plinom. Leta 2006, 2009 in 2013, kot ste omenili, smo imeli krize in eh, zagotovo jih bo še več. Varnost oskrbe je takrat pod pritiskom. Regionalno sodelovanje je zelo pomembno. In zato je pomembno, da tudi mi podamo svoje mnenje. Regionalni pristop. Eh, je seveda tukaj širši eh, kot zgolj pristop v okviru eh, NUC2. Sistem pa mora temeljiti tudi na solidarnosti z sosedami v kriznih situacijah. Določene spremembe so zelo preproste. pred leti smo imeli drugačen sistem eh, in sedaj eh, lahko uh, vsaka naprava za črpanje uh, črpa v dve smeri. To je zelo pomembno. Poleg tega smo pozvali države članice, da vzpostavijo strateške rezerve. kajti v primeru eh, krize potrebuješ dodatne kapacitete. Poleg tega pa gospod Hirman povdarja tudi, da potrebujemo več preglednosti. Sprejeti moramo ustrezne ukrepe in v preteklosti smo se dogovorili o uh, nujnem odzivu po kolikih dneh moraš podpreti svoje sosede oziroma pomagati svojim sosedam. In gospod Hedman se seveda veseli tudi vaših predlogov sprememb, podprl bo vaš pristop. Vložili bomo pa tudi nekaj predlogov sprememb eh, skupine ELS. No, Takšno je torej naše stališče. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Smolkova. Hvala lepa. Politični uvod bom izpustila, kaj ti moji kolegi so omenili, zakaj je pomembno eh, zagotoviti eh, varnost oskrbe. To nas je naučila preteklost z nekaterimi točkami eh, poročevalca se strinjam. Vendar pa se bojim, da se moramo osredotočiti predvsem na tri najpomembnejše točke. Prvič, regionalne povezave. Tukaj je potrebno imeti praktičen pristop. Države morajo biti v dobrih odnosih, potrebujejo dobro infrastrukturo. Hkrati pa mora vsaka regija biti dobro uravnotežena. To pomeni, da mora biti vsaj ena država v vsaki eh, regiji, ki ima raznoliko oskrbo. Države potrebujejo skupne načrte, ki morajo temeljiti na že obstoječih strukturah eh, sodelovanja. Poleg tega pa je potrebno omogočiti tudi določeno harmonizacijo in še mehanizem solidarnosti. Ta je bil tudi omenjen. Imam občutek, da je potrebno razjasniti, katere obveze imajo države partnerice v uh, nujnih situacijah. države članice morajo podati tudi svoje mnenje eh, glede pravnih zavez in trgovinskih zavez. In še člen 15. Tu gre za sodelovanje eh, na področju zemljskega plina. Mislim, da potrebujemo natančnejše formulacije. Ta mehanizem je potrebno natančno določiti, potrebno je imenovati eh, tveganja. Eh, tudi ko gre za sosedne države Ukrajine. Tukaj govorimo o moji državi, trg je izjemno velik in situacija v Ukrajini ni primerljiva z eh, državami članicami, ki imajo druge eh, sosede. V vzhodnji Evropi bi morale države članice sodelovati v primeru izpada oskrbe z plinom. Seveda pa je potrebno upoštevati eh, tudi eh, zadržke držav članic, ko gre za eh, posebej zaščitene skupine, ki naj bi imele prednost pri skrbi za plinom. Gospod Van Milterburg v imenu skupine ALDE. Najlepša hvala. Opravičiti moram našega poročevalca v senci gospoda Jakovčiča, oskrba z zemljskim plinom je zelo pomembna eh, pri energetski varnosti. Eh, to je pomembno za konkurenčnost in rast Evropske unije. Uredba iz leta 2010 pomeni prvi korak eh, pri okrepljeni koordinaciji, pri odgovoru na čezmejne izzive, vendar pa je pristop, ko se osredotoča zgolj na eno državo, neustrezen. Eh, in eh, zanemarja čezmejno naravo oskrbe z plinom. Potrebno mm, je poskrbeti za sodelovanje med državami članicami. Eh, torej, regionalni pristop, ki ga je omenil že gospod Van Nistelrooy, je drugačen od regionalnega pristopa, o katerem smo že večkrat razpravljali. Eh, to regionalno združevanje je pomembno eh, za odziv eh, na morebitne krize. Okrepiti moramo energetsko varnost Evropske unije in zato potrebujemo trdne temelje za razvoj oziroma za uspodbujanje proizvodnje znotraj Evropske unije. Potrebno je ukrepiti energetsko učinkovitost in eh, raznolikost verov. Torej, države članice si morajo prizadevati za diverzifikacijo eh, verov in pa eh, poti eh, za eh, dobavo zemeljskega plina. Pri tem morajo sodelovati tako države članice, kako tudi eh, Evropska unija. Projekti, ki teh ciljev ne izpolnjujejo, ne bi smeli biti financirani iz proračuna Evropske unije. Pri tem je ključnega pomena eh, solidarnost, pa seveda tudi sodelovanje, spoštovati pa je potrebno tudi načela tržnega gospodarstva. Identificirati moramo eh, tveganja v vsaki regiji, pri tem pa moramo poskrbeti za koordinirano delovanje in zagotoviti, da so ukrepi stroškovno uh, učinkoviti. To je naš pogled na to uh, poročilo. Gospa Mišel, uh, vi ste poročevalka v Senci. Najlepša hvala. Varna oskrba z uh, plinom in čezmejna solidarnost sta dva zelo pomembna vidika. Imamo tri pripombe pri... Povdariti je potrebno, eh, da je eh, sicer eh, oskrba zemljskim plinom pomembna, ampak potrebno je graditi na obnovljivih verih energije, na regionalnih verih energije. To je prvo, kar si bi mi želeli. In to po našem mnenju spada v to poročilo. in mislim, da je kolega iz skupine SND že povedal, da imamo težave z uh, definicijo tako imenovanih uh, socialnih storitev oziroma družbeno korisnih storitev. Ne vem, ali bi to naj določali uh, na ravni Evropske unije ali na ravni uh, držav članic ta prvi pristop bi nam bi bil bolj všeč eh, torej, na ravni držav članic, eh, če bomo to storili na ravni Evropske unije, pa moramo po našem mnenju poskrbeti za večji manevrski prostor. Tukaj govorite o izobraževanju, o eh, varstvu otrok in tako naprej. Mislim, da bi si želela nekoliko. Eh, podrobnejšo definicijo. In še eh, tretja točka, to je vključitev eh, regionalnih in lokalnih organov. Če želimo regionalizacijo, potem moramo bolj vključiti tudi naše partnerje in želimo konkretnejši zapis. Po večini pa se strinjamo z tem poročilom. Najlepša hvala. Gospod Rope, želite besedo? Gosp, Mjeno gospoda Škrleca. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, dragi kolegi, rad bi eh, izrazil razočaranje eh, našega kolega eh, Eh, iz uh, skupine, uh, kajti zelo žal mu je, da se ni mogel udeležiti današnje seje in podati svojega mnenja. Zelo zadovoljni smo uh, z, to, z tem osnutkom. Trenutna uredba ne zagotavlja stabilnosti trga, zato poudarjamo uh, uvedbo novi, novega mehanizma in okrepitev obstoječih mehanizmov. Na ta način želimo zagotoviti sodelovanje med državami članicami v eh, primerih, ko tržni eh, mehanizem ne deluje, eh, moramo poskrbeti za zaščito pred morebitnimi negativnimi posledicami. Čeprav posebej v primeru prekinitev oskrbe z zemljskim plinom naj navedem primer vsega, Litva ima terminal za utekičinjen eh, zemeljski plin, ki pa ga izkoriščamo eh, iz različnih razlogov, eh, zgolj v omejeni obliki in sicer izkoriščamo le tretjino zmogljivosti tega terminala. potrebujemo severni tok 2, eh, ampak severni tok 1 se uporablja eh, le do polovične kapacitete, potem pa so tukaj še obnovljivi veri energije, zelena energija, eh, vse to se uporablja v veliko večji meri in eh, zaradi tega eh, uporaba, zemljskega plina, se uporaba zemljskega plina ne bo povečevala številni državljani se srečujejo s težavami, ko plačujejo eh, račune eh, za zemljski plin, še prav posebej v zimskih mesecih. Zaradi visokih cen se te družine, eh, predvsem po zimi, znajdejo pod mejo revščine. Zaradi tega potrebujemo dodatne varovalke, da bi prepričali, energetsko revščino in zagotovili eh, trajnostno eh, rabo energije. Naj povdarim tudi velik potencial, eh, ki ga predstavljajo obnovljivi veri energije. Fosilni eh, veri energije pa so ravno tako pomembni z njimi in se lahko zaščitimo eh, pred eh, energetskimi krizami. Govoriti je potrebno predvsem o energetski učinkovitosti. Situacijo pa je potrebno eh, oceniti ne le z vidika energetskih stroškov. Kot nekdani župan moram povedati, da mislim, da lahko znižamo stroške za ogrevanje. Mi smo jih prepolovili in eh, zato je potrebno uporabiti strukturne sklade, vzpostaviti je potrebno ustrezne pogoje, uporabiti je potrebno eh, obzorje 2020 in zagotoviti sinergijo finančnih instrumentov. Poleg tega pa uh, moramo okrepiti tudi sodelovanje med državami članicami. Države članice skoraj da ne sodelujejo. Eh, potrebno je eh, tudi izboljšati infrastrukturo v imeno eh, poročevalca zelenih, bi se vam rad zahvalil. Mislim, da bomo našli dobre kompromise. Hvala lepa. Gospe Damato ni v dvorani, mogoče bo svoje mnenje predstavila kasneje. Sedaj pa bi rada dala besedo Evropski komisiji, generalni direkciji za energetiko. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospod Boru Poreba, spoštovani poslanci, hvala za povabilo k tej pomembni razpravi. Res je, eh, energetska eh, varnost, varnost oskrbe z energijo eh, je izjemno pomembna tema, vpliva tudi na energetsko učinkovitost in pa na uporabo obnovljivih verov energije. Med obnovljive vere energije spada tudi ekološki eh, zemljski plin, tako da je eh, to nekako eh, medsebojno povezano. Seveda poudarjamo, da je energetska učinkovitost zelo pomembna za varno oskrbo in kasneje letos bomo podali predloge glede obnovljivih verov energije in zanesljive oskrbe. Zemljski plin bo igral pomembno vlogo tudi v prihodnosti, ampak zelo pomembno eh, je, eh, da poskrbimo za ustrezen prehod na nizkoglično gospodarstvo. Eh, pri tem je zemeljski plin najčistejše fosilno gorivo. Potrebno je okrepiti zanesljivost oskrbe v Evropski uniji notranji trg ne more rešiti vseh problemov in zato je potrebno to zakonodajo oziroma to uredbo okrepiti. Čeprav posebej po krizah leta 2006, 2009 in 2013 okrepiti pa je potrebno tudi regionalno sodelovanje, kajti doslej se je ta prestop osredotočal preveč na nacionalne odločitve, pri tem pa eh, nismo eh, spoštovali interese sosednjih držav ali pa eh, je prišlo celo do negativnih učinkov čezmejni ukrepi eh, morajo biti rezultat eh, posvetovanja med državami članicami. Eh, analiza je sicer pri tem zelo pomembna, ampak zgolj skupna analiza ne zadostuje. Potrebujemo konkretne ukrepe in čezmejno sodelovanje in zato potrebujemo konkretne skupine. Ne moremo imeti zgolj ad hoc mehanizmov kajti potem eh, bi se države članice posvetovali šele, ko eh, bi eh, bila ta zakonodaja že sprejeta. Potrebujemo ustrezno definicijo zakonodajalcev Evropskega sveta in Evropskega parlamenta. Nima smisla, da to odločitev prelagamo. Predlagali smo kriterije za regije, skupine morajo biti razmeroma majhne in stabilne in uh, uh, Pri tem eh, je potrebno eh, združiti tudi pomankljivosti in pa prednosti držav eh, članic. Nekatere države članice so v boljšem položaju in lahko pomagajo rešiti probleme v šipkejših državah članicah. In še koridori za nujno oskrbo. To je sicer dober predlog, vendar pa ne more nadomestiti regionalnih skupin, lahko pa jih uh, nadalje okrepi. In uh, sicer lahko na ta način natančneje določimo, odkot bo prišel zemljski plin v primeru, da bi ga potrebovali. Solidarnost je eh, drugi najpomembnejši koncept. koncept. To je mehanizem zavarovanja, potrebno je razmisliti o nadaljnih eh, ukrepih. Eh, septembra eh, bomo tudi organizirali sejo izvedencev predstavnikov držav članic in pa Evropske komisije, da bi bolje osvetlili to temo. Prožnost je potrebna, ne moremo vsega definirati vnaprej, kajti situacija se znotraj Evropske unije razlikuje od države do države. Naslednji pomembni element pa je preglednost eh, pogodb. Gre za to, da bi morali izboljšati informacije za pripravo ocene tveganja. Evropska komisija eh, si mora ogledati situacijo in tega se dobro zavedamo. V preteklih eh, krizah smo videli, da države članice niso bile dovolj dobro seznanjene z omejitvami v. Uh, trgovinskih pogodbah med eh, dobavitelji in pa državami članicami. To se mora nujno spremeniti in zaradi tega smo predvideli mehanizem avtomatičnega obveščanja. Še četrti zelo pomemben element je izboljšanje sodelovanja z energetsko skupnostjo. Tukaj potrebujemo uravnotežen pristop eh, in to je v interesu obeh eh, strani. Potrebno je zagotoviti vzajemnost. Torej ne gre za eh, unilateralni pristop, tudi naš notranji trg bomo okrepili z koordiniranim pristopom, kajti na ta način bomo zagotovili večjo likvidnost na trgu in bomo imeli bolj zanesljivo osnovo za sodelovanje zaščitene eh, skupine in eh, temeljne storitve v eh, splošnem interesu. Tukaj potrebujemo boljšo definicijo, pripravljenost pomagati sosedam, ne sme biti ogrožena zaradi prekomerne velikodušnosti v posamezni državi članici, ampak potrebno je zagotoviti določen manevrski prostor tudi za države članice in nazadnje. zadnje naj spregovorim še o infrastrukturi. Mislim, da eh, moramo eh, graditi na tem, eh, kar imamo. Mislim, da moramo poskrbeti za boljše povezave in analiza kaže, da bi bilo um, Eh, dobro vzpostaviti povratne uh, toke, uh, kajti ta sistem trenutno uporabljata le ena ali dve uh, državi članici. Uh, veselimo se že uh, nadaljnega dela z vami. Hvala lepa, gospod Pareba. Želite besedo v zaključek? Ja. Hvala lepa. Nekaj besed za povzetek. Rad bi se vsem zahvalil za vaše pripombe, pa tudi predloge. Mislim, da bodo vaši predlogi samo okrepili moje poročilo kot predlogi sprememb. Zelo sem vesel, da smo dosegli splošni dogovor, da potrebujemo dodatne ukrepe, ki bodo vsega okrepili in zagotovili tudi boljšo oskrbo na enotnem trgu. Mislim, da bi morali pri tem upoštevati troje, najprej regionalne skupine, potem solidarnost in še zadnji element – preglednost pogodb. Te tri elemente bi rad upošteval in seveda sem pripravljen še na kakšne vaše pripombe in komentarje, kajti so tudi v skladu z mojimi prejšnjimi predlogi s temi to, torej tremi glavnimi elementi, ki jih želim vključiti v svoje poročilo. Hvala lepa še enkrat. Naj izrazim prepričanje, da bo mnenje, ki jo bomo skupaj pripravili, dobro in bo odbor za regionalni razvoj tako lahko veliko prispeval k pripravi uredbe ki bo gotovo ponudila boljšo varnost oskrbe s plinom za celotno EU. Hvala lepa. Tako, sedaj pa nadaljujemo z našo naslednjo točko na našem dnevnem redu. To je predstavitev študije po naročilu tematskega sektorja B o storitvah splošnega pomena v obdobju financiranja 2014 do 2020. Naš odbor je to študijo zahteval za to, da se EFSI pripravi na ponovanje storitev splošnega pomena v trenutnem finančnem okviru. Študija je bila pripravljena in rezultati študije bodo danes predstavljeni strani Erika Glörsna, višjega svetovalca družbe Spatial Foresight GmbH. Po predstavitvi pa boste dobili priložnosti za pripombe in vprašanja. Tako, sedaj pa gospod Glorsen, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da predstavim storitve splošnega interesa 2014-2020. To smo pripravili v Special Foresight. Kar se tiče storitev splošnega interesa, to je v interesu kohezijske politike. Tako izziv, kot tudi paradoks. Izziv je iz dveh razlogov. Prvič, zelo velik del kohezijske politike je posredno ali neposredno povezan z nudenjem storitev splošnega interesa. In tudi pojem sam se redko uporablja v zvezi s kohezijsko politiko, bolj s konkurenčno politiko. In naj bi ustvaril ravnovesje med branjenjem javnega interesa in neizkrivljenjem konkurence na skupnem trgu. In to je tudi paradoks. Storitve splošnega interesa so zelo pomembne za teritorijalno in splošno kohezijo. Naj bi podpirali vključujočo in pametno rast. Prav tako pa se lahko vpliva na njihovo izvajanje. Kaj torej pravzaprav so storitve splošnega interesa. Tukaj se osredotočamo na ekonomske dejavnosti, dejavnosti, ki se izvajajo v nekem določenem tržnem kontekstu, ki so v splošnem javnem interesu in ki jih ne bi bilo, če ne bi imeli javnih posredovanj, javnih subvencij. Zdi se nam, da je to logično. Torej so te storitve take, da imamo za njih zakonodajo, ker jo potrebujemo. Torej, je to logično. Drugič, ta pojem splošnih storitev pa ni neenostaven, ne statičen. Spreminja se, skupaj, se vse skupaj regionalno, od države do države in lokalne skupine imajo drugačne potrebe, ki jih je potrebno zadostiti. Pa tako se to razvija s časoma in to kažejo razprave o mobilnih telefonih in širokopasovnosti ali bi to tudi naj bile storitev splošnega interesa. In tudi tržni kontekst, v katerem ekonomske dejavnosti lahko proizvedajo take storitve, se razvija. Še prav posebno zaradi globalizacije in zaradi evropske integracije in zakonodaje. Zato so to storitve, ki se stalno razvijajo in je potrebna stalna aktualizacija politik. tej kratki predstavitvi bom najprej pokazal, kaj prinašajo te storitve Evropi, potem bom pregledal trenutne prispevke ESIF-a in potem na koncu še nekaj priporočil. Prvič, na splošno. Kaj so storitve splošnega interesa v Evropi? To so velik del evropskega gospodarstva. 25 odstotkov dodane vrednosti predstavljajo. Skoraj 30 odstotkov zaposlenih in 22 odstotkov vseh naložb. Najprej moramo vedeti, da je to seveda zelo raznoliko po državah. Kar se tiče dodane vrednosti, je manj kot 20 odstotkov v Romuniji, pa več kot 30 odstotkov v Belgiji, dan na Danskem, Švedski in na Portugalskem. Torej, raznolikost je tukaj velika. Še bolj, kar se tiče zaposlovanja, manj kot 19 odstotkov v Romuniji, več kot 38 odstotkov na švedskem in v Belgiji, kar se naložb tiče 11 odstotkov Portugalska in Združeno kraljestvo in 56 odstotkov Litva, torej razlike so precejšnje. Prav tako pa si moramo ogledati številke 2006-2010. Če si jih ogledamo, potem vidimo, da je relativen pomen teh storitev se povečeval. Torej so faktor stabilizacije v časih krize in to je potrebno upoštevati. Torej, S četrtino gospodarstva se ukvarjamo pri teh storitvah. In morda je težavno to narediti za funkcionalno kategorijo evropske politike. Težko je nekaj, kar je tako veliko narediti za funkcionalno kategorijo evropske politike. Istočasno pa lahko rečemo, da storitve splošnega interesa so tisto področje, ki definirajo socijalno gospodarstvo v Evropi, socijalno tržno gospodarstvo. Moramo reči, da to ne vpliva na pravico do združevanja, dostavk, določanja plač, vendar pa omogoča lokalnim, regionalnim ravnem, da zagotovijo storitve splošnega interesa. Torej je to zelo pomembna politika pri sami opredelitvi, kaj bi naj pomenilo socijalno tržno gospodarstvo. V tem postopku Pa nekateri menijo, da obstaja neravnovesje. Po eni strani vemo, da je postopek za iskanje evropskih rešitev za splošne storitve dolg, zapleten in težko za izvesti. Sodne odločbe za obrambo individualnih pravic proti trgovini in neravnovesem pa se zagotavljajo. Torej tukaj je določen napredek in zakonodajni okvir napreduje. Prav tako lahko vidimo, da so te storitve tako raznolike, da je zelo težko navesti splošno načelo, kako jih lahko naslovimo. Vendar pa imamo dva glavna načina, kako se ukvarjati z njimi. Prvi, da urejamo trg od začetka. Torej, da moramo ukviriti trg za te storitve. Drugi pristop pa je, da si ogledamo učinke delovanja na trgu in potem kompenziramo, če bo prišlo do kakšnih pomankljivosti delovanja na trgu. In to je ta prevladojoči pristop po EU, morda z izjemo tistih, ki imajo zelo veliko javnih investicij na področju prometa ali energije. Katera so tista ključna vprašanja v tem trenutku, kar se tiče prednosti, ki jih prenašajo te storitve v Evropi? Najprej lahko izboljšamo prakse selitve virov izven EU. Vedeti moramo, da je zakonodaja tukaj precej omejujoča. Zaradi trenutnega pravnega okvira je varna možnost za vse organe, da poiščajo nekaj na vse evropskih javnih razpisih, da se izognijo obtožbam o državni pomoči. To je precej težko za lokalne in regionalne organe, poskušajo pa to ukviriti na najboljši možni način. V zvezi s tem je pomembna kakovost storitev. Elementi kakovosti, kot je dostopnost, poštenost cen, kakovost do dostopa, ki jih zasebni naložbeniki pogosto ne upoštevajo za javni interes, pa je to pomembno. Potem še eno pomembno vprašanje je, kako zagotoviti javno-zasebno partnerstva, ki bodo izpolnjevala vsa pričakovanja, kar se tiče splošnih dobrin in splošnih storitev. Vemo, da imamo sedaj center za ekspertizo za javno-zasebno partnerstvo pri komisiji in to igra pomembno vlogo. Vendar pa vključitev teh partnerstv v EFSI je bilo vedno težavno zaradi zakonodajnih ovir. Tretjič. Pomembno je tudi socialno podjetništvo. To ima pomemben del pri prednostih splošne storitve. Še prav posebno, ker je v veliko državah socialno podjetništvo vedno bolj pomembno. Potrebno je zagoviti bolj stabilni regulativni okvir za še večji razvoj tega področja. Četrtič. Za veliko lokalnih regionalnih organov je težava demografska polarizacija in zmanjševanje prebivalstva. To se dogaja z različnimi hitrostmi in na različnih ravneh razvoja. Izmenjava izkušenj, kako se soočiti s tem, krčenem prebivalstva, kako zagotoviti javne storitve za spremenjoče se prebivalstvo, za starajoče se prebivalstvo, to je zelo pomembno. Veliko je možnosti za izmenjavo izkušenj v tem pogledu. In potem še končno pomembno vprašanje je čezmejna integracija storitev splošnega interesa. Veliko bi lahko še postorili na tem področju in to je seveda ključno vprašanje za evropsko raven. Gre za to, da kako bi prebrodili kulturne, jezikovne in druge uvire med državami članicami. Če si sedaj ogledamo trenutni prispevek ESIF, kar se tiče nudenja storitev splošnega interesa. ESIF v prvi vrsti podpira naložbe, ne pa zagotavljanje teh storitev. Načela koncentracije prizadevanj prek tematskih ciljev lahko omejijo vprašanja za te storitve, ki jih, se jih lahko lotimo. Kako je to urejeno v strukturnih skladih, morda si nismo gledali ozadja, kako bi storitve splošnega interesa lahko pomagale, kako bi lahko izobraževanje bil pomemben faktor, da bi tak delovne sile deloval boljše, na primer. Kako bi strukturni prispevek teh storitev v funkcionalnem sektorju bil nekaj, kar bi vsakem programu lahko pomagalo k napredku. Prav tako vemo, da ni specifičen zakonodajnih določb, kar se tiče projektov, ki so povezani s splošnimi storitvami. Glede na specifiko, kako te dejavnosti delujejo, kako se izvajajo, to ni vključeno v uredbo ESIF. Prav tako vemo, da čeznacionalni programi Evropskega teritorijalnega sodelovanja igrajo pomembno vlogo pri prenosu dobrih praks za zagotavljanje inovativnih storitev splošnega interesa. Tako povečujemo zavedanje, znanje dobrih praks, ki obstajajo po Evropi. Ko vidimo dobre prakse, vidimo določena središča, naprimer na severno švedske, imamo čeznacionalne centre za usposabljanje, za ponovno integracijo ljudi na trg delovne sile. To deluje. Prav tako pa v posarju na francosko-nemški meji vidimo, da delujejo tudi čistilne naprave. To so posledice desetletij dobrega sodelovanja in to je tudi zaradi teh programov ETC. Potrebujemo pa torej čezmejno ponudbo splošnih storitev, ki bo do dobro delovale. In to lahko zagotovijo te izmenjave dobrih praks. Sedaj pa še naj ponazorim delovanje prispevka ESIF k tem storitvam. Dva primera imam. Tukaj gre za tematske cilje, pa do partnerskih sporazumov, operativnih programov in celoten razlog za to. Najprej socialna stanovanja na Malti. Imamo naložbene prednostne naloge, pod katerimi lahko partnerski sporazumi zagotavljajo, da bodo programi na Malti omogočili gradnjo več socialnih stanovanj. Operativni programi pravijo, da bomo tako obnovili javna področja, javne prostore in bomo pač imeli več socialnih stanovanj. Razlog za to pa je bil, da bomo s temi naložbami v socialna stanovanja dosegli pozitivne učinke za socialno integracijo in pozitivne učinke na zdravje. Če pa skušamo analizirati razmišljanje v tej sekvenciji, potem vidimo, da je to razmišljanje zelo logično in to sem omenil že v vodoma. Prispevek ESIF je pomemben, če posredujemo pri socialnih stanovanjih, ker bi lahko pomankanje pomenilo, da bi to imelo negativne posledice za socialno vključevanje in uh, zdravje. Če je to cilj, da izboljšamo integracijo in dostop do zdrave in zdrave na splošno, in če se vprašamo, ali bi kakšna druga intervencija lahko bila bolj učinkovita, namesto da se osredotočamo na točno tu o to v ESIF, morda bi intervencijska logika več mešanja tega tipa stanovanj in drugih stanovanj prinesla več. Dobimo vtis, da je razmišljanje konkurenčne politike nekaj, kar prevlada v kohezijski politiki. Ko imamo potem namen za kohezijsko politiko, kako se lotiti storitev splošnega interesa. Pa še vseeno to ni opredeljeno, ne vemo točno kako posredujemo v tem primeru na trgu graden za to, da bi zagotovili socialna stanovanja. In tako bi potem prenovili določena področja in izboljšali zdravje. Če pa bi imeli kohezijsko logiko, bi rekli, imamo teritorijalno socialno kohezijo in cilje in ti bi morali določiti logiko posredovanj prek tega programa. Ker se to ni zgodilo, potem imamo intervencije, ki so naložbe v sosesko. Seveda, to je legitimno, tako lahko potem določeno soseščino izboljšamo. Vendar pa, ali je to resnično dosledno, glede na sam namen te politike. Potem pa še en primer. Široko pasovnost v Estoniji. Naložbena prednostna naloga je zagotoviti širokopasovnost, potem smo imeli partnerski sporozum, zaveza, da bomo imeli širokopasovni dostop po Estoniji. Operativni program bi naj izboljšal pokritost širokopasovnosti in podpora izvajanju e-storitev in to bi potem vodilo k širjenju rasti na podlagi znanja in digitalne infrastrukture. Seveda, legitimno je, da rečemo, da bo boljši široko poslovni dostop omogočil podjetjem vstopiti v digitalno ekonomijo in da bodo razvijali dejavnosti, ki bodo intenzivne na tem področju. Seveda, vprašanje, ki temelji na drugih primerih izven strukturnih skladov, pa kaže, da morda to ni vedno optimalni način javnega posredovanja. Če bi uspodbujali digitalno ekonomijo in prizadevanje na tem področju ali področja, področja na družbi znanja, potem bi to vodilo do več popraševanja in bi se ta široko posebnost tako ali tako pojavila in to bi zagotovila zasebno podjetje. Torej ta infrastrukturna logika izhaja iz tega tipa konkurenčnega pristopa, storitev splošnega interesa, ki potem torej udira v kohezijsko politiko. Vedno se osredotočamo na infrastrukturo, ker menimo, da je to odločilni dejavnik, ki lahko pomeni izkrivljanje trga in se moramo osredotočiti na to. Nekaj pomankljivosti, naj jih navedem. Prispevek ESIF k splošnim storitvam. Tukaj lahko rečemo, da je najpomembneje, koliko te storitve prispevajo k originalnemu razvoju. To je potrebno še nadalje razviti. Tukaj smo imeli napačno logiko, dali smo infrastruktura, potem pa bomo izboljšali storitve javnega interesa. Lahko govorimo o dostopnosti, kakovosti, govorimo o celotnem nizu raznih ukrepov, ki bi lahko omogočili doseganje bolj kohezivnega regionalnega razvoja, več blagostanja na regionalni in lokalni ravni. Večinoma se osredotočamo na naložbo v infrastrukturo in to lahko izzovemo, če vsi to pogledamo z drugih vidikov. Torej, točno to, kar sem omenil. Prav tako vemo, da kljub prizadevanjem, še prav posebno v tem finančnem programu, da bi imeli celovit pristop, da bi imeli teritorijalne pristope, vidimo, da imamo predvsej sektorsko logiko. Transportni sektor se gleda izolirano, ne po povezavi z mobilnostjo, drvanjem tega delovne sile, kohezijo, vse skupaj je še premalo povezano. Prav tako vidimo, da bi lahko racionalizirali programe ESIF. Potem bi lahko ponudili veliko bolj inovativne storitve splošnega interesa. Razen čeznacionalnih ETC programov, še vedno finančno gledano, nimamo dovolj naložb v tej smeri eh, z ESIF-a. Kaj predlagamo za trenutno pagansko obdobje? Najprej ozaveščanje. Ciljati je treba na upravljane organe, nadzorne organe, da bodo uporabljali program ETC, e ETC še bolj zavzeto in bodo skušali ugotiti, kako lahko storitve splošnega interesa pomagajo pri doseganju njihovih ciljev, kar se tiče regionalnega razvoja. lahko nadaljujemo širjenjem dobrih praks s pomočjo programov ETC za zagotavljanje storitev splošnega interesa za izboljšanje načinov delovanja, ko gre za različna področja, naprimer za bolj naseljena, manj naseljena, periferna, bolj centralna področja Evropske unije. Lahko uporabimo tudi obstoječe instrumente za celovite naložbe. tako bi lahko potem imeli naložbe, ki so bolj lokalno prikrojene in to bi lahko bolj mobiliziralo zagotavljanje storitev splošnega interesa na bolj celovit način. Kaj pa po letu 2020, po trenutnem programu, tukaj lahko razvijemo še nekaj nadaljnih perspektiv. Najprej bi morali preseči to konkurenčno razmišljanje glede ESIF-a. Morali bi torej ugotoviti točno, kaj si želimo doseči s takimi storitvami. Morali bi združiti dejavnosti po sektorjih, naprimer infrastrukturne, prometne programe ali po geografskih področjih. Ko bi potem imeli partnerstva, ki bi jih spodbojali storitvami splošnega interesa, ki že prispevajo k razvoju po seveda področjih. Prav tako bi ESIF moral biti dopolnilo konkurenčni politiki. Lahko bi dali torej tej politiki lastno razvojno možnost in bi potem pač dejali, da lahko na podlagi obeh teh stebrov napredujemo in vsak od teh stebrov ima svojo logiko. Prav tako bi prispevki ESIF ustrezno splošnega interesa morali biti manj sektorski in bolj kohezijsko usmerjeni. Prav tako bi morali nadzorovati nudenje storitev na pod regionalni ravni, NOT 3 ali NOT 4 kažejo velike raznolikosti. Včasih gre za soseščine, mesta, to je zelo lokalno, ne vemo točno, na kateri ravni je. Če bi ta nadzor bil boljši, bi veliko vprašanj dostopa do splošnih storitev eh, bilo bolj omogočeno in bi tudi vedeli, zakaj imajo nekatere ravni težave z doseganjem dobrih rezultatov. Veliko možnosti je, da tudi spodbujamo EGTC-je pri splošnih storitvah. Zelo malo dobrih primerov EGTC-jev je v tem trenutku. In ta instrument bi lahko mobilizirali tudi v ta namen. Prav tako bi lahko imeli prenos dobrih praks na področju nudenja splošnih storitev znotraj glavnih programov. Tako bi lahko spodbujali dialog med glavnimi programi ESIF in najboljšimi prenosi praks v okviru makroekonomske strategije že vidimo dobre rezultate. Makroekonomske regije že delujejo kot okvir, kjer obstaja dialog pri storitvah splošnega interesa, naprimer mm, ravnanje z odpadki v Adriatsko-Jonski, Jadansko-Jonski regiji. To je zelo razvito in to bi lahko bil okvir, ki bi ga lahko uporabili v ta namen. Boljše ocene dodane vrednosti nudenja storitev obolodaljenih področjih, vemo, da je tam nudenje takih storitev dražje in je v časih vačevanja težko opravičiti dodatne stroške. Da bi te stroške legitimizirali, jih moramo zoprstaviti dodani vrednosti. Kaj bodo prinesli lokalni skupnosti glede na stroške, ki jih proizvedajo? Tako bi oceno dodatnih stroškov nudenja splošnih storitev na bolj oddaljenih področjih lahko zoprstavili prednostim, ki bi jih pridobili s tem. In prav tako je potrebno se ogledati, kako bi lahko podpirali pobude socialne ekonomije s podporo ESIF. Gotovo bi jim splošnim storitvam lahko dali bolj specifično vlogo, tako da bi potem podporo ESF dali za določene naložbe, ki so potrebne in bi lahko potem vključili v to tudi prostovoljne organizacije, nevladne organizacije, neprofitne organizacije. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa za zelo celovito, dobro predstavitev. Veliko informacij smo dobili. Kolegice in kolegi, sedaj pa ste na vrsti vi. Gospod Nilsen, prosim. Tack så mycket. Jag pratar... Hvala lepa. Govoril bom švedsko. To bo razumel tudi eh, govornik. Dobro, nisem bil v odboru, ko smo naročili to študijo, bi se pa vseeno rad zahvalil za naročilo. Prebral sem si povzetek, vse skupaj sem si ogledal. In moje izkušnje kot župan se v tem besedilu potrjujejo. To velja tudi za prihodno pot, ki jo moramo ubrati. Poročilo so dejstva, navedene so težave, potem pa imamo priporočila. Morda je najpomembnejši sklep, da je tale, ki ga bom sedaj le podal. Namreč, vedno bolj jasno je, da so institucije, skupnosti vedno bolj udelež, udeležene v delo zasebnega sektorja. Zato je tudi sprejemljivost večja in imamo več kohezije Mislim, da bi morali to spodbujati. Konec koncev so to tudi temelji strukturne politike in to je pozitivno. Pravim pa to tudi kot predsednik parentalne skupine za socialno gospodarstvo. Ta vidik lahko odigra pomembno vlogo, še bolj pomembno, kot je danes v večini držav. Potem pa še ena pomembna točka. Potrebujemo vedno manj sektorskih politik. Vedno bolj se moramo osredotočati na kohezijsko politiko. Če nam bo to uspelo, potem bomo lahko spostavili boljše sisteme, imeli bolj učinkovite projekte, ki jih bomo podpirali. Ti pa bodo potem nasplošno obrodili boljše sadove prinesli boljše rezultate. Mi se moramo temu zavezati. Sekretarjat moramo prositi, da to natančno prebere in tudi vključi v naše delo. To velja tudi za naše sodelovanje z drugimi odbori, naprimer odborom Ekon, kar se tiče ocene evropskega semestra, kar se tiče ocene gospodarske politike. Potem lahko vedno znova uporabimo to študijo. Mislim, da so te študije v veliko korist in ta študija bo še prav posebno koristna. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji pa je gospod Bogovič. Prosim. <clears throat> Hvala lepa za eh, to študijo, ki mislim, da je zelo kvalitetno pripravljena in tudi eh, zelo pomembna za naše nadaljne razmišljanje in pa tudi usmeritve, še posebej v okviru eh, našega odbora, kjer moramo temeljito razmišljati o podočnosti tudi kohezijske politike. Eh, Eh, sam delim mnogo mnenje tistih, ki so prepričani, da bo socialna kohezija v posameznem kraju, državi, v Evropi ena od zelo pomembnih eh, stvari naše prihodnosti in ob zagotovo pomem, velikem pomenu, da spostavimo Evropo konkurenčno, moramo vedno ob tem paziti tudi to, da bo v Evropi eh, ta socialna kohezija čim večja. Velike razlike so med evropskimi državami. Eh, velike razlike so tudi v posameznih eh, eh, državah skupaj in tudi sam delim dolgoletne izkušnje župana in lahko rečem, da upažam tudi velike razlike v kvaliteti javnega sektorja. In v tej kvaliteti sem sam marsikdaj že tudi razpravljal v tej smeri, da bi lahko z dobro izmenjavo praks, z dvigom kvalitete javnega sektorja marsikdaj znižali tudi stopnjo revščine in odvisnosti od ljudi od tega sektorja. Tako da jaz mislim, da to je ena od zelo pomembnih stvari, ki je tudi zelo eh, dobro prikazana v tej študiji. Naslednjo, kar želim podariti, je tudi eh, jasno, kar, s čimer se bomo v Evropi soočali, eh, ta naša demografska struktura, eh, kakšne so napovedi, so, je, je znano in eno od ključnih, eno od ključnih vprašanj je vprašanje staranja Evrope, eh, ljudi in pa posledično tudi eh, najrazličnejših novih inštrumentov, s katerimi tudi na nek način eh, bo družba morala odgovarjati na, na tako spreminjajočo se družbo. Sam imam izkušnje iz svoje države, iz Slovenije, kjer smo eh, ob ne vem, domski oskrbi za starejše ljudi, ki pač ne more več skrbeti zase in so na koncu v neki domski oskrbi, eh, sporedno razvijali še druge inštrumente in tako je bil, ne vem, inštrument pomoči na domu kjer smo z osem do desetkrat manjšimi sredstvi opravili to storitev za ljudi, ki so lahko ostajali ne vem, nekaj let potem dlje doma, ker je bila pač neka dnevna skrba, bodi si v eh, pri, tem, da so poskrbeli za hrano, za urejenost domov. Od tu naprej smo razmišljali in tudi že prvi koraki so šli v smeri eh, dnevnih centrov, kjer smo zopet eh, makroekonomsko bistveno pocenili to storitev, storitev, se pravi skrbi za starejšega, na drugi strani pa tudi, eh, tudi tem ljudem omogočili kvalitetnejše življenje. Eh, socialni transferi, ne vem, ena od ključnih tem, s katero se pri Brexitu eh, pogovarjamo, so eh, socialni transferi za brezposelne in v povezavi s tem eh, mislim, da tudi nismo v Sloveniji edini, kjer se ljudje, tudi veliko krat mladi, odločajo o tem, ali se splača iti delati. In mnogi ugotovijo, da se ne splača jih delati, zato ker so razne socialni transferi, ki so vezani na otroke, vezani na presposljene osebe v seštevku, sumirani večji od nekih nizkih plač, ki bi jih marsikdaj ti ljudje lahko dosegli. Tako da jaz mislim, da tu je ena velika rezerva, ker bi lahko te ljudi vključili tudi v aktivno politiko dela, jih zaposlili, hkrati pa eh, eh tudi eh, pocenili eh, to storitev javnega sektorja, kajti tisti, ki na, neki, na eni strani je deležen te podpore eh, družbe in na drugi strani zagotovo tudi prav, da nekaj vloži vanjo in tu so razne stvari. Tako da zelo podpiram takšne študije, mislim, da jih je potrebno resnično te dobre prakse izmenjati. Omenjene so bile te makroregije, kjer so mogoče primerjave še toliko lažje in veliko krat bomo najbrž v Evropi morali spoznati, da ne bomo mogli narediti nekega povšalnega in, eh, in šablonske ureditve za celotno Evropo, ampak bo v posameznih delih Evrope, ki je na različnem razvojnem nivoju neka storitev bolj primerna kot v drugih. Tako da zelo pozdravljam to študijo in mislim, da jo lahko z veseljem uporabimo za naše delo naprej. Um, Hvala lepa, gospod Tomašič, prosim. Hvala lepa, vrlo kratko zahvaljujem na. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila za to obsežno študijo, ki jo bom zelo nakratko povzela. E, imamo zapletena pravila, imamo eh, časovni rok, ki se ga večina ne drži in ko skušamo to upravičiti, upravičiti, sprejmamo nova pravila, ki so še zapletenejša. Mislim, da je edina rešitev, da pravila poenostavimo. Pri tem pa seveda ne smemo pozabiti na kakovost in določiti moramo seveda časovni rok za uresničitev naših načrtov. To je bilo res kratko, gospod Van Nistelrooy. Hvala lepa. Tukaj vidim na strani 118-119 da obstaja konkretna povezava med tem, kar imamo v uredbah in elementi, ki zadevajo storitve splošnega interesa. To je dobro. Tukaj je zapisano, da uredbe še niso bile podrobno preučene z tega vidika in bo to povezavo s politiko težko vzpostaviti. Torej, vprašanje je, in to je potrebno zastaviti sekretarjatu, kdaj bo tisti trenutek, da bi se lotili tega vprašanja. To je seveda konkurenčna politika. Vendar pa ali obstaja torej določena točka, določen trenutek, ko bi to lahko izvedli. To je seveda zelo splošno vprašanje na 118. strani. Bi lahko to upoštevali za naslednjo obdobje? Vendar pa seveda ne vem, ali bi tukaj morali naš pristop celovito spremeniti. Pazil pa sem, da imamo razno razna področja, inovacije, energijo, ki so tukaj navedena. Prav tako imamo navedbo državne pomoči, legitimne državne pomoči, kar nekaj določb je in tudi kar nekaj elementov je v konkurenčni politiki, ki bi jih morali bolj podrobno opredeliti. Torej vprašanje je, ali se naj ogledamo celoten sistem ali pa bi morali torej imeti več na svetu, več možnosti uporabe teh na svetu, ker prihaja do podvajanj, ker gre za čezmejno vprašanje, kot je dejal gospod Bogovič, ko gre tudi naprimer za pomembne storitve, kot so bolnišnične. Vendar pa moramo tudi razmisliti, kaj bomo pač mi morali storiti konkretno, če se želimo slediti tem priporočilom. Seveda, to si moram bolj natančno prebrati, to bom storil v naslednjih nekaj dneh, vendar pa omenili ste koncepte, kot so socialna stanovanja. Seveda to razumem, to je del storitev splošnega interesa, vendar pa če vidite, kako to izvajajo določene države članice, ponekod imamo zadruge, pobude, ki se lotijo te naloge, to so nekako na pol zasebne pobude. Potem pa imamo druge države, kjer je to popolnoma v rokah države. Lahko torej damo neka centralizirana navodila, kako in kaj, vendar pa potem je potrebno podrobno analizirati zakonodajo v državah članicah, da ugotovimo, ali se to sploh da urejati. Kajti, ko seveda pripravljamo zakonodajo, imamo tudi smernice, kako to storiti. Predpišemo, kako to storiti. Spomnite se direktive Bolkensteina, ki so jo vsi napadali, ker so dejali, da tega ni mogoče zapisati na evropski ravni. Kakorkoli že, mislim, da bo potrebno uveljaviti konkurenčna pravila na tem področju. ne bo možno iti v toliko podrobnosti, kar se tiče eksante pogojevanja. Torej, moje vprašanje je, v kakšni meri so potrebne spremembe. Tudi na včerajšnji predstaviti smo slišali poenostavitev, poenostavitev, poenostavitev. Kje bi lahko to tu uporabili? Dobro vprašanje. Gospod Rodrigues. Gospa Rodrigues, prosim. Eh, Queria agradecer eh, a apresentação do, do trabalho. Lepo se zahvaljujem za to študijo, za predstavitev te študije. Redko je, da se pri takšnih poročilih upoštevajo tudi zelo oddaljena območja. Eh, v mislih imam tudi zelo, zelo oddaljena območja. To je nekaj pozitivnega. Eh, torej, katete regije so omenjene tudi v 309. členu um, pogodbe. In v poštudi opozarjate na te regije. V zvezi s tem bi imeli čisto konkretno vprašanje. Ti odstavki tu so zelo težko razumljivi. Meni ni povsem jasno, kaj ste tukaj imeli v mislih do kakšne mere naj bi investicijski eh, sklad prispeval k temu, da bomo spodbujali eh, storitve splošnega pomena, kajti stroški za storitve splošnega pomena tam so izredno visoki. Kako bi lahko eh, prišli ta problem, torej problem zelo visokih stroškov? Prosim, da o tem poveste nekaj več, kajti en odstavek ni dovolj, da bi v resnici razumeli, kaj, zakaj tukaj gre. Yes, Uh, gospod uh, eh, Glursen bi odgovorili na vprašanja. Uh, torej, zahvaljujem se za vaše vprašanja in pa za prijazne besede. Um, za primer bom omenil socialna stanovanja na švedskem. Na nizozemskem je to že urejeno, kajti uh, tam smo imeli um, nekakšno logiko univerzalnih socialnih vprašanj in uh, velika večina nizozemcev je živela tam. Uh, ampak um, uh, pravila za konkurenčnost tega niso odobravala. In zato so preoblikovali ta sistem, da bi se prilagodili evropske integraciji. Vprašanje torej je, ko se pojavi ta nov položaj, kaj to pomeni za socialno in ozemeljsko kohezijo? In ali eh, smo imeli potem kakšne dodatne ukrepe eh, eh, kohezijske, na področju, kohezijske, na področju ozemljske kohezije? Torej, kohezijska politika in konkurenčna politika. To sta dve nogi evropske politike in te dve politike bi morali med seboj koordinirati. Strinjam se za idejo, da uh, smo pod velikim časovnim pritiskom, kajti deregulacija poteka zelo hitra. Uh, to je tudi legalno, torej to je, tukaj gre za legalni postopek. Ampak ali lahko uh, dohajamo to hitrost s, kohezijs, s našo kohezijsko politiko? To je poglavitni izziv. Nimam rešitve za to, ampak to je nedvomno vprašanje, eh, o katerem moramo govoriti. Kako bomo časovno dohajali ta razvoj? Potem, kar se tiče eh, najbolj odaljenih območij in pa zagotavljanja storitev splošnega pomena tam. V, in v smislu vlagan eh, obstajajo velike podpore. Kar pa se tiče zagotavljanja teh storitev, ISIF nasplošno ne podpira samega zagotavljanja storitev. Lahko pa uh, um, uh, podpira izmenjavo dobrih praks, kajti imamo različne odaljene uh, eh, regije. Imamo otoke, imamo uh, gorske regije, in lahko bi spodbujali eh, prenos eh, preko dialoga v tem skladu. Torej, sam bi eh, poudaril dialog in pa izmenjavo dobre prakse. Potem je tu še nekaj, kar je zelo nevarno za odaljene regije. Namreč načelo enakega dostopa. Če želimo, da imajo vsi enak dostop potem to ob koncu eh, nima velikega smisla, kajti na, eh, če živite na, nek, na nekem otoku, potem ne boste imeli enakega dostopa do prometa in pa do bolnišnic. In zato potrebujemo takšne rešitve, da bomo lahko zagotovili eh, socialno kohezijo, da bo življenje možno na teh območjih. Kajti ne more biti eh, samo enega eh, modela, kako naj bi se razvijale regije. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj še mi smo ob koncu te razprave. Komisija, Torej, eh, razumijo sem, da imamo dve nogi in eno telo. Vprašal sem po časovnici. Ne želim zadev še zapletati. Želim, da eh, je kohezijska politika boljša. In veste, komisija je vsaj del tega telesa, eh, glava. Torej, dajmo čas komisiji, da si ogleda študijo, ampak ali bi predstavnik komisije rad kaj povedal? Ja, mislim, da je to veliko vprašanje in mislim, da potrebujemo bolj podrobno razpravo v zvezi s tem. Eh, kaj je gospod Van Nistelrooy omenil, eh, kako zapleteno je to področje. Zadeva je zelo zapletena. Želel pa bi nekaj vprašati pozno sem se pridružil eh, tej razpravi, tako da nisem slišal vsega, ampak mislim, da smo slišali nekaj pomembnega. Mislim, da kohezijske politike ne smemo preveč obremeniti, kajti odgovornost za kohezijo v smislu pogodb je eh, odgo od deljena odgovornost med Evropsko unijo in državami članicami. In zlasti, kar se tiče dostopa do storitev, Imamo tukaj vprašanje subsidijarnosti in pa eh, imamo tukaj vprašanje ravno težje med tem, kaj lahko stori Evropska eh, unija in kaj lahko storijo države članice. Mislim, da moramo tudi to vključiti eh, v našo razpravo. Stanovanja, to pa je zlasti v odgovornosti držav članic. Torej, dotaknil sem se točko, o katerih bi morali širše razpravljati. Hvala lepa. Torej, kot rečeno, to ni zadnja razprava, eh, v kateri bomo izhajali iz te študije. Hvala lepa za predstavitev te študije. Sedaj pa bomo nadaljevali s našim dnevnim redom. Prehajamo k naslednji točki. Tukaj gre za popravek uredbe 1303 iz leta 2013. Eh, to je mm, uredba o skupnih določbah. Imamo popravek eh, na, zaradi tehničnih in jezikovnih eh, težav oziroma napak. Sekretarjat je ta popravek poslal 6. junija eh, leta 2016. Tukaj imamo 13 popravkov, ki so jezikovne in tehnične narave. Eh, besedilo pa je bilo sprejeto leta 2013. Eh, odvetniki parlamenta, pravniki odbora eh, sveta in komisije so razpravljali o teh popravkih. Sekretarja sveta nas je obvestil, da so države članice odobrile te popravke. Strinjali smo se, dogovorili smo se za postopek 24. Ehm, in 25. maja. Sedaj imamo rok 24 ur, v katerem jih lahko sekretarjatu sporočite svoje ugovore. Rok je torej ob 12. jutri, eh, to je torej petek 17. juni. Če ne bo takšnih prošen, potem eh, bo popravek odobren. Če pa bomo eh, prejeli ugovore, potem bomo julija glasovali na našem odboru. Ali je to jasno? Gospod Pekovič, bi želeli kaj dodati? Da, hvala lepa. Ta popravek je rezultat zelo dolgega postopka. Komisija je, si zelo želi, da bi to hitro sprejeli, ker če tega ne bomo sprejeli zdaj, potem bomo imeli težave z drugimi zakonodajnimi postopki. Zato bi zelo spodbudil um, odbor, da si to natančno pogleda, ampak da tudi zelo hitro ukrepate. Hvala lepa. Hvala lepa. Imamo na voljo torej 24 ur in po preteku tega roka bomo videli, kako se bodo člani odbora odločili. Sedaj pa gremo naprej. Razno. Bi želel kdo kaj povedati pod razno? Ne. Naj vas spomnim, da bo naslednja seja 13. julija, to bo sreda in sicer od 9. do 12.30 in od 3. do pol sedmih popovdne. Nadaljevali pa bomo v četrtek 14. julija zjutraj od 9. do pol enih. S tem zaključujem to sejo. Tisti, ki boste ostali na sestanku koordinatorjev, prosim, ostanite v dvorani. To bo eh, sestanek eh, in kamera, torej brez navzočnosti javnosti.